prav tako jutri od 9. do 12. in od 15. do 22. Dnevni red je na voljo tudi na spletni strani Evropskega parlamenta. Zasedanje zaenkrat prekinjam in lahko noč.